Eh, torej, oni so tisti, od katerih bo odvisna prihodnost. In po, po, podpiramo, pod, podpiramo to izjavo in pozdravljamo delegacijo. Pa, poslanec pa vas samo, ko ima besedo. In, e, tu, gospod Papastamkus je tudi pripravil izjavo ki jo je podpisala večina. Šusta, Mičel, ki je Benami. Gospa Mičel, Benasmijas, Cijevka, Susta, vsem vam se zahvaljujem in vsem drugim kolegom, ki so podpisali izjavo nič nič sedem. Sporočilo parlamenta bo dalo spodbudo komisiji, da bo bolj Eh, učinkovito in efektivno delala v boju proti korupciji v športu. Torej, sedaj imamo šest resolucij o eh, Sudanu in Južnem Sudanu, nobenih predlogov sprememb glasujemo za, proti.